Prehajamo na dnevni red. V zvezi z dnevnim eh, redom imam tu predlog eh, gospoda kolege Vandaleja, ki mi je pisno sporočil, da želi besedo v zvezi z dnevnim redom. Gospod Vandalen, prosim. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, dit weekend is bekend. Gospod predsednik, najlepša hvala. Gospod. Van Rompuy je dodelil 5 milijard Egiptu in v zvezi s tem imam več vprašanj. Egipt je bil v zadnjih eh, mesecih se oddaljil pravzaprav od pravne države in demokracije situacija Koptu se je poslabšala in odnosi z Izraelom so slabi in eh, tudi ta ustavna razprava eh, spodbuja številna vprašanja. Torej, zanima me, pod katerimi pogoji je bila odobrena ta pomoč in kakšna je, kakšno je kritje te pomoči in zakaj je gospod Rompoj eh, podelil to pomoč in ne gospa Aštonova. Torej, v zvezi s tem si želim razpravo in z tudi z gospodom Rompojem, torej morda bi lahko v februarju razpravljali, Torej, kdaj bi lahko o tem razpravljali z gospodom uh, eh, Rompojem? Uh, eh, torej, gospod Vandalen, to ne zadeva sejo v tem mesecu. Prosim, da to vprašanje date v pisni obliki, to bom posredoval naprej in vam bom potem tudi odgovoril, kdaj in kako bi lahko o tem razpravljali tu na plenarnem zasedanju. V zvezi s poslovnikom, gospod eh, Leichtfried. Najlepša hvala, gospod predsednik. To ni v zvezi z dnevnim redem, temveč z vašimi besedami prej. Imam kratko sporočilo. Pred nekaj meseci je bila situacija taka, da so tri kolegice in kolegi osumljeni, eh, da eh, želijo pripravljati zakonodajo proti plačilu eh, avstrijskega poslanca so dali eh, na sodišče in danes je eh, bil obsojen na štiri leta zapora in utemeljitev je bila, da tu ne gre za nekega malega župana na vasi, temveč da gre da, za dejansko najvišji zakonodajni organ. Eh, eh, no, morda bi bilo smiselno, če bi to dali, eh, to sodbo tudi Nemškemu ustavnemu sodišču Zvezdne republike Nemčije. Gospod Tenok, prosim. Uh, postopkovno vprašanje. Danes popovdan smo zahtevali razpravo v torek v prisotnosti baronice Eštonove gre za mali in protitoristično dejavnost eh, ene države s podporo eh, moje države. Zaradi tehničnih eh, eh, razlogov so to zavrnili, eh, ker pač nismo pravočasno vložili zahteve. Prosim, da glasujemo o tem, da bi imeli to razpravo, eh, ki je eh, zelo pomembna za mojo skupino. gospod tannock obžalujem očitno te zahteve tu nismo dobili pomirite se gospod audy e, torej po uradni poti tega zahtevka nisem dobil ugotovil bom zakaj. E, torej do 16. ure nismo dobili nobenega uradnega predloga, da spremenimo dnevni red za ta teden. Se opravičujem, gospod Donžon. Da, gospod predsednik, gospod predsednik, obžalovalovanja vredno je, da tako pomembna tema kot oborožena eh, eh, oboroženi spopad eh, in izgube eh, in v zvezi z regijo, kjer imamo neko strategijo že dve leti in mi želimo, da bi ta strategija bila udejanjena. In Tu Evropska unija sedaj začenja z neko misijo, eh, tu gre seveda za Mali in v petih urah, ki jih bomo v sredo posvetili eh, naši zunanji in varnostni politiki, torej eh, obžalovanja vredno je, da tu ne bomo mogli govorili o tem in to je res tudi za naše državljane res veliko razočaranje. Hvala lepa, gospod Svoboda. V zvezi s tem bi rad dejal samo to, da tega očitno ni zaprosila nobena politična skupina, da bi imeli to razpravo. Zdi se mi pa to zelo pomembno. In gospod eh, predsednik, mislim, da bi morali gospo Eštenovo prositi, da pride na februarsko zasedanje, tu gre, e, že dolgo je nismo videli in mislim, da e, bi bilo zelo dobro, da o tem razpravljamo z njo. Hvala lepa, gospod Svoboda, gospa Harms. Ne vem, ali bom zmedo še povečala, vendar po mojih informacijah je Catherine Ashton ponudila torek, se pravi, da jutri pride v Strasbur in ponudila je tudi, da bi z nami, če spremenimo naš dnevni red, govorila o Maliju, o Siriji, pa tudi o Srbiji in Kosovo v imenu svoje politične skupine želim reči, da sem za to, da spremenimo dnevni red in če lahko pride Lady Eštenova sem, bi se lahko jutri eh, pogovorili z njo o vseh treh temah. Torej zmede niste eh, povečali, precizirali ste stvari, gospa Harms. Gospa Eštenova, čez vikend z mano ni stopila v stik, to moram povedati, zato eh, da ne bi prihajalo do kakršnih koli govoric. Službe te hiše pa so me poklicale čez vikend eh, in mi povedale, da je njen urad to predlagal eh, in je tudi povedala, da ona februarja ne more priti, eh, ko je pač po pogodbi dolžna priti eh, v eh, parlament. Tudi novembra bi morala priti v parlament. V svojem uradu sem prosil naj konsultirajo politične skupine, ali želijo spremembo dnevnega reda, kajti to je temelj. In do 16. ure danes bi morali pač imeti sprememb predloge sprememb, pa nobena politična skupina ni zahtevala spremembe dnevnega reda. Nein, das Haus ist nicht souverän in dieser Nein, nein, das Haus ist nicht souverän in dieser Ne, eh, torej, eh, glede tega nismo suvereni, imamo poslovnik, ki ga moram uporabljati. Vaša politična skupina bi do 16. ure morala to zahtevati, gospod Davis. Uh, no če si pogledamo kakšno vzdušje uh, vlada v tej hiši. Ampak mislim, da je to vaša diskrecijska pravica v tem parlamentu. Mislim, da je veliko simpati za to, da bi razpravljali o vprašanju Malja. Zato vas prosim, da se ne skrivate za poslovnikom, ampak da odločate o tem in prosim, da nas vprašate za mnenje. Oh, Gospod Davis, to se mi zdi odlično, če ste sprejeli tak eh, načelni sklep, da lahko uporabljamo fleksibilnost eh, poslovnika in diskrecijsko pravico predsednika. To se mi zdi čudovito, drugače me vedno kritizirajo, da se ne držim poslovnika. Zdaj pa pravite, da zadeve vzamem svoje roke. Hvala lepa za ta napotek, to bom tudi storil. Also, ich sage Ihnen, was die Geschäfts, ich sage Ihnen, was die Geschäftsordnung No, naj vam povem, kaj pravi poslovnik. Poslovnik je jasen. Dnevni red razen ob uporabi 142. člena ali na predlog predsednika ni mogoče več spremenjati. Torej lahko jaz to predlagam, lahko predlagam spremembo dnevnega reda. Ja, no, gospa Hans, mogoče ne zgledam tako, ampak že sem razumel, kaj želite doseči. Zdaj poskušam brez večjih eh, kršitev poslovnika uh, upoštevati vašo željo. Razprava bo sredo, je predvidena v sredo. Gospa Ešten je rekla, da lahko pride samo v torek, kar pomeni, da bom poskušal gospe Ešten danes še sporočiti, da želimo, da pride na razpravo, kar bi pomenilo eh, sredo. Če v sredo ne morem, potem se bom posvetoval z predsedniki politične skupine in poskušal do jutri rešiti ta problem. Drugače to ne moremo zdaj narediti. Torej, razprava je predvidena za sredo. Zdaj bom poskušal spraviti gospod Ešten v sredo sem. Če v sredo nikako ne more, potem se bom posvetoval s predsedniki poslanskih skupin in ugotovil, kako lahko to razpravo izvedemo. Se strinjate. Sem pa gotovil, da ste zdaj pritrdili temu, da v primeru nesoglasi glede vnega reda odloča predsednik. Ne, ne, ne, samo enkrat, načeloma. To bomo v zapisniku to tudi, tako tudi zapisali. Tako. Komisija, gospod Andor, vi ste na vrsti gospod eh, predsednik. Eh, poslanke in poslanci, najprej srečno novo leto. Najprej pomembna informacija z komisije. Podpredsednica Eštonova eh, je jutri na voljo za razpravo, če se parlament to zanima. Ni pa na voljo v sredo. Zaradi njenih drugih delovnih obveznosti. To sem vam želel sporočiti. Gospod Andor, hvala lepa. Hvala lepa mm, za to informacijo. To smo že ugotovili. Pogovoril se bom z Catherine Ashton, ampak načeloma naj povem, to velja enako za komisijo kot tudi za svet. V nobenem nacionalnem parlamentu se ni bi zgodilo, da bi neka eh, ministrica ali minister eh, zavrnil vabilo parlamenta. ich stelle nun fest dass das europäische parlament Ugotavljam, da parlament eh, močno poziva podpredsednico, da pride v sredo v parlament. In o tem se bom zdaj najprej z njo pogovoril. Če ima kakšne razloge, ki jih eh, ni mogoče odpraviti, bomo poskušali najti kompromis. Eh, in še to popovdne, ampak načeloma je tako, zato vas zavračam kot član komisije ali član sveta ali visoki predstavnik. Ne morete reči, ne grem v parlament zaradi tega, ker eh, moj eh, dnevni red tega ne dopušča. Parlament takšnega nespoštovanja ne bo sprejel. So, Tako, zdaj smo pa na današ, v, v današnjem dnem. Nimam predlogov od ponedeljka do srede predlogu sprememb dnevnega reda za ponedeljek, torek in sredo. Četrtek pa smo dobili predlog GUE, ki prosi za spremembo glede urgenc razprav o človekovih pravicah. Gospa Cimer ima besedo na to temo. Hvala, gospod predsednik, prej ste že podali izjavo k obitvi trih kurdskih aktivistk prejšnji teden v Parizu. Zato sem vam zelo hvaležna. Mislim, da je to dogodek, ki se ni zgodil že 20 let v Evropi, da bi ljudi ubijali v državah članicah Evropske unije. Zato bi podala predlog v imenu moje politične skupine, da gremo še korak naprej in da v četrtek pri urgencah, pri razpravah o kršitvah človekovih pravicah eh, točko o Bahrajno zamenjamo za točko, ki se ukvarja z usmrtitvijo treh kurdskih aktivistk in da k temu spremo tudi kratko in jedrnato resolucijo, ki bi se ukvarjala s tem vprašanjem, da hudo obsojamo to usmrtitev, da francoske oblasti pozivamo, da stori vse za to, da prime storilce in da proces pogovorov med turško vlado in Čelanom spodbujamo, da ta pogajema še naprej podpiramo. To je predlog eh, moje politične skupine. Gospod Cimer, naj vas vprašam. Mislim, da ste dejali, da bi točko o Bahrajno nadomestili za to novo. Den antrag von Frau Zimmer sprechen. Je kdo za predlog, gospod Cimer? Je kdo proti temu predlogu? Gospod Tenok, za ali proti? Zelo ni navadno, ampak sem za ta predlog izjemoma. Je kdo proti temu predlogu? Gospod Svoboda. To je bil grozljiv zločin, ki ga obsojamo. Seveda morajo francoske oblasti storiti vse, da se iščejo ta primer, to je tudi jasno. E, z, lahko bi imeli izjavo sveta in komisije na naslednji sej v februarju, ko bomo nekaj več, upajmo, že videli tudi o nadaljnih pogajanjih med turškimi oblastmi in kurskimi predstavniki. Mislim, da bi bilo to bolj resno. In eh, upam, da se kolegica s tem strinja, zato bi postavil nasprotni predlog, da tega ne storimo sedaj, ampak eh, na naslednjem plenarnem zasedanju eh, govorimo o tej točki z izjavo sveta in komisije, tudi o obojih, kot tudi o procesu pogajanj. Lahko to spremete, gospod Cimer